So, dear colleagues, please. Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete. Prisrčno pozdravljam gospod Elke König, predsednico enotnega odbora za reševanje, ki ga vsi zelo dobro poznamo. In veliko veselje nam je, da ste z nami in sicer je to prvič. Eh, letos, da ste z nami in tudi prvič po obnovi vašega mandata. In veselimo se začetka novega cikla so sodelovanja, tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Srečali smo se v decembru in glasovali o vašem mandatu. Eh, od takrat pa je bilo tudi nekaj novosti, tako kot veste. In tega se bomo mogoče tudi, to bomo mogoče tudi obravnavali. In sicer je bil imenovan nov stalni član odbora za reševanje gospod Jazbec, potem izdano je bilo poročilo, poročilo Evropskega računskega sodišča, potem primir Latvijske banke ABLV, kjer je moral enotni odbor sprejeti odločitev, ali gre v reševanje ali ne, in potem številni dokumenti, ki jih je enotni odbor objavil o zadevi Banko Populara, za kar se vam želim zahvaliti. To se je zgodilo tudi na zahtevo parlamenta in zato smo veseli, da imamo sedaj več upogleda v ta primer. Razen tega se ukvarjamo tudi z bančnim svežnjem in številne določbe tega svežnja se tičejo tudi vas. Verjetno boste nekaj povedali o tem. Torej, zelo bogat meni za to izmenjavo mnen in takoj vam dajem besedo. Hvala, gospod Gualtieri, hvala, gospod eh, predsednik, za ta prijazen uvod. Torej, zelo rada sem tu, eh, kaj ti mnenja sem, da je odgovornost ključna vrednota enotnega odbora za reševanje, predvsem zato, ker delamo v korist evropskih državljanov, ki jih vi kot parlament zastopate. Zato vidno zelo cenim vaš interes in eh, za danes ste že predstavili bogat meni in cenim tudi odkrito razpravo. Tako kot ste omenili, gospod Boštjan Jasbec je včeraj bil potrjen eh, strani Evropskega sveta, torej od um, on um, bo že zelo kmalo se nam pridružil in potem bo eh, ta enotni odbor spet popoln. Želim v uvodu um, govoriti o poročilu Evropskega računskega sodišča, vi ste tudi že omenili dokumente, ki so povezane z reševanjem Banko Popular. Sam bom dodala nekaj stavkov v zvezi s tem in zadnji primer banke ABLB in seveda gre pa tudi za spremembe direktiv o sanaciji in reševanju bank, uredbi o enotnem mehanizmu, uredbi o kapitalskih zahtevah in ustrezni direktivi. Vi se s tem ukvarjate pa tudi mi najprej nekaj o poročilu Evropskega računskega sodišča in priporočilih. Naš program za 2018 je bil objavljen novembra in v decembru smo z vami že razpravljali o tem programu, zato ne bom sedaj govorila o programu za leto 2018. Dva tedna po objavi našega programa pa je računsko sodišče objavilo številna priporočila na osnovi revizije, ki so jo opravili In ta revizija je potekala v drugi polovici 2016, na začetku leta 2017, torej daleč prid, eh, da smo mi pripravili eh, načrta. Eh, imeli smo zelo konstruktivno sodelovanje z računskim sedliščem, bili, bili so sicer tudi kritični, vendar pozdravljamo ta priporočila in jih želimo tudi uporabiti. Ko smo jih primirjali z našim načrtovanjem oziroma z našim ciklom eh, načrtovanih reševanj in tudi z večletnim eh, delovnim programom smo ugotovili, da je veliko ujemanj med temi priporočili in našim delom. Naprimer, kar zadeva zaposlene, eh, torej eh, računsko sodišče je bilo kritično, Um, in ko so oni objavili poročilo, so se pri nas deloma zadeve že spremenile in sedaj imamo 300 zaposlenih in načrtujemo, da bi eh, kadrovski načrt do konca tega leta izpolnili. In naslednje, naslednje priporočilo se je nanašalo na politikov v zvezi z minimalnimi zahtevami za lastni kapital. Um, 2017 je bila pr sprejeta prva odločitev v zvezi s tem, 2018 pa bomo videli eh, večjo osredotočenost na določanje um, minimalnih zahtev za kapital za vse eh, skupine bank. Um, druga priporočila pa so takšna, da bomo rezultate zagotovili v okviru delovnega programa 2018-2020. Gre predvsem za ovire v zvezi z rešljivostjo bank. Eh, potem seveda tudi eh, do, sporazume o, do, o sodelovanju z eh, nacionalnimi organi za, re, za reševanje in memorandum o skoglasju z Evropsko centralno banko. To naj bi se že zgodilo v naslednjih tednih. Potem gre seveda tudi za posodobitev priročnika o načrtovanju reševanja eh, skupaj z nacionalnimi organi, postopamo korak za korakom. Eh, in to bo um, veliko branja in veselja pri branju v uh, drugi polovici tega leta, kjer bo Torej, mi delamo po delih, e, tako da vam bomo tudi predstavili bolj ali manj po delih. In to za, se nanaša tudi za e, popolno skladnost načrta za reševanje za vse banke, s katerimi se mi ukvarjamo. Vem, eh, da nekateri menijo, da se to dogaja prepočasi, nekateri so mnenja, da je to prehitro. Eh, načrtovanje reševanja je večletni projekt. Eh, noben, ampak nobeni odgovorni banki ni treba čakati na odločitev našega odbora. Oblikovanje minimalnih kapitalskih zahtev in odpravljanje um, um, organizacijskih in drugih ovir, s tem se, treba, s, s tem se banke lahko uh, začnejo ukvarjati takoj in ni treba čakati na odločitve našega odbora in to se tudi dobro razvija. Sedaj pa zadnje odločitve našega odbora, enotnega odbora in hvala tudi, da ste pohvalili uh, obsi, objava obsežne dokumentacije v, v zvezi s prvim primerom reše, reševanja Banko Popular. Konsultacije so sicer nekaj časa trajale, e, objavili in zbrali veliko informacij o tem in Um, objavili uh, smo torej od, e, sklep za reševanje, tudi načrt reševanja, vendar je jasno, da nekaj stvari ostaja tajnih. Nekatere informacije zato, ker nismo lastniki informacij in sicer gre za informacije, katere lastnike ECB, deloma pa tudi zato, ker bi to spodkopavalo javni interes ali tudi komercialne interese. E, BPE-ja ali kupca te banke in tudi zato, ker še poteka tretja faza ocenjevanja. Um, moramo spoštovati eh, neodvisnost ocenjevalca in tudi ocenjevalec mora imeti čas, da zaključi to oceno. Tako kot vi smo seveda, um, seveda nestrpno čakamo za konec eh, tretje faze ocenjevanja, uh, In ta ocenjevalec Del Deloitte upam, da bo opravil to delo čim prej, ampak to je v njihovih rokah, kajti neodvisni so in mislim, da nihče noče, eh, da bi ga obtožili, eh, da je um, um, prisilil ocenjevalca k temu hitremu ravnanju. In sedaj eh, zadnji primer, tako kot veste. Eh, Eh, smo v februarja, 24. februarja, se odločili, da ni eh, potreben ukrep reševanja za Latvijsko banko ABLB in podružnico v Luksemburgu. In zato bodo te banke obravnavane v okviru Latvijskega eh, Eh, latvijske in luksemburške zakonodaje. Ta eh, primer je svež in je zelo poseben in zato eh, sedaj še ne moremo povzeti naukov iz tega in jih tudi ne posplošiti. In sicer nas opozarja na to in to je pomembno, opozarja na dejstvo, da je insolventnost še vedno primarni izhod za številne banke. Samo ko gre za javni interes eh, kritično delovanje, mi prevzamemo reševanje. Pri ABLV je načrt za reševanje iz leta 2017 že opozoril na to, da ta banka ni kritična za državo članico ali za EU in da tudi ni javnega interesa in zato smo tudi že opozorili na to, da če se bo kaj zgodilo, bi insolventnost bila prednostna strategija. Vendar žal ta primir, zato lahko rečemo perfektno načrt reševanja in eh, sklep sta se perfektno ujemala. Vendar je ta primer pokazal tudi na to, da je treba uskladiti um, pravne prepise v zvezi z insolventnostjo. Um, sedanji mehanizem za reševanje se sooča z 19 ali celo več postopki insolventnosti. Naprimer, ocena da neka banka propade ali verjetno propade, ni neposredno povezana s kriterijem, ali se bo odločilo za insolventnost ali za reševanje. E, torej, samo če bomo imeli skupni standard za te postopke insolventnosti, e, bomo lahko jasno povedali, e, kaj naj dobi prednost reševanje ali insolventnost in ne bomo dali napačnih spodbud. V, kaj ti načelo, eh, noben upnik ne sme biti na slabšem. Um, bi moral, torej ocena tega bi morala povsod privesti do istega rezultata in naj ne bi bila odvisna od nacionalnih predpisov. Pri eh, mehanizmu za reševanje se trenutno ukvarjamo z nacionalnimi priročniki, kako izvajati te, pristop, eh, te postopke v državah članicah. Um, tudi v primeru, če ne bo tega reševanja na evropski ravni, temveč eh, če bo to nacionalna insolventnost. Um, harmoniziran sistem bi bil uh, boljša rešitev, uh, ampak samo zakonodajalci lahko zagotovijo tak uh, pravni okvir. Sedaj pa želim na, na koncu nekaj povedati tudi o tako imenovanem bančnem svežnju. <clears throat> želim najprej eh, povedati nekaj o spremembah okvira za reševanje na osnovi izkušenj našega odbora. Mi to razpravo spremljamo zelo od blizu in pri tem ugotavljamo predvsem eno temo, čeprav se jo naslavlja na različne, način, na različne načine in sicer sorazmernost. Mi eh, se zauzemamo za to načelo in eh, tudi pri um, izvajanju, okvir za reševanje se držimo tega, eh, so raz, eh, tega načela. Ampak eh, jasno mora biti naslednje, če želite, da smo da delujemo proporcionalno, eh, potrebujemo tudi ustrezno diskreci, diskrecijo in to se nanaša na številna področja in sicer na eh, kvantiteto in kvaliteto minimalnih lastnih sredstev, potem tudi roki, dokdaj je to treba izpolniti in eh, kot odbor za reševanje, če se želimo osredotočiti na rešljivost posamezne bančne institucije, je potrebna tudi diskrecijska pravica in sicer, eh, da upoštevamo eh, potrebe vsake posamezne banke. Seveda je naravno, da zahtevate od nas to proporcionalnost, ampak kljub temu, je treba vedeti, da tudi banke same obstaja, imajo določeno zmogljivost ocene tega, kolikšna lastna sredstva res potrebujejo. Um, torej, želim povdariti to um, diskrecijo tudi za odbor za reševanje. Um, um, ko gre za um, um, treba je eh, seveda vsak primer obravnavati posebej, tudi kar zadeva pravna sredstva. Um, ta sistem um, bi lahko bil tudi malo bolj slog, ko gre za eh, poenostavitev tega okvira za lastna sredstva, si je treba ogledati tudi sedanji dvostopenski postopek, ki to ureja, pri čemer um, naš odbor določa cilje v zvezi z lastnim kapitalom, potem pa eh, tega ne sporočimo bankam, temveč nacionalnim organom, ki morajo izvesti eh, ta eh, sklep brez manevrskega prostora in sicer morajo eh, to naš sklep eh, izvesti takšen, kot je, vendar v okviru 19 različnih zakonodaj. Verjetno bi bilo lažje in tudi rezultat bi bil bolj primerljiv, če bi eh, se lahko neposredno obrnili na banko s svojimi odločitvami. Zdaj bom um, nehala svoj uvod. Večkrat sem že eh, govorila tudi o moratoriju, um, pri tem reševanju um, gre seveda za to, da um, je ustrezen namen tega. Um, ne bom govorila tudi o Edisu, vsem nam je to zelo blizu ali tudi zaščitnih mehanizmov in tudi ne vprašanja likvidnosti v reševanju. Um, komisija, centralna banka in mi se moramo še naprej s tem ukvarjati, ampak s temi vprašanji se bomo eh, vrnili pri naslednjih sejah. Sedaj pa se zahvaljujem za vašo pozornost. <clears throat> Hvala. Eh. Ja, veliko tem ste izpostavili. Nekatere bodo morda nagovorili tudi kolegi. Najprej Birkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska komisija je ta mesec eh, predstavila predloge glede slabih posojil. In, eh, draga gospa König, eh, pripisan vam je citat iz poletja 2016 in sicer da bi morali opraviti eh, oziroma da bi morali rešiti težave eh, povezane z slabimi posojili. Dlje bomo čakali, slabše boste takrat dejali. Dolgo ste morali čakati, gospa Könih. Eh, mi v Evropskem parlamentu smo tudi morali dolgo čakati. Sedaj pa imamo načrte Evropske komisije za slaba posojila. Poročilo o napredku Evropske komisije še zmeraj govori o 950 milijardah slabih posojil eh, v eh, Evropi. Eh, in celotna številka v minimalnih zahtevah po lastnem kapitalu je razmeroma nizka. Pojavil se je tudi eh, politični pritisk eh, in slišali smo, da naj bi se Evropski mehanizem za stabilnost spremenil v neke vrste Evropski monetarni sklad, ki bi izvajal dokapitalizacijo z lastnimi sredstvi. Mislim, da nas mora tudi to skrbeti. Ampak, če slaba posojila eh, še niso bila rešena, in če tveganja niso ustrezno uh, ovrednotena uh, in sicer sproti, potem je situacija še toliko bolj nevarna. Uh, kaj bi nam svetovali kot predsednica Evropskega bančnega organa, uh, ko se ukvarjamo uh, z temo slabih posojil? Hvala lepa. No. Hvala lepa lahko bi si olajšala eh, življenje in rekla, da so slaba posojila v pristojnosti nadzornih organov, eh, ne pa organa eh, za raševanje in sanacijo. Ampak ne, no, ne bom uh, pobegnila. Dobro je, da se Evropska komisija s to temo sooča sedaj in eh, če smo povsem pošteni, se je raven slabih posojil znižala in Evropska centralna banka uporablja svoje sposobnosti prepričevanja v pogovorih eh, z bankami. In zelo zanimivo je, da se govori o čudežni rešitvi vsega kako uh, poravnati te dolgove, ne da bi kdorkoli to sploh plačal. Predlogi Evropske komisije uh, so zelo koristni v tem uh, pogledu in tudi mi uh, smo uh, prispevali uh, k uh, predlogu o uh, nacionalnih uh, mehanizmih nadzora. Ampak ne moremo enostavno odpraviti tega problema. Če bo eh, država podpirala eh, te nacionalne organe, potem eh, bo to moral nekdo plačati. Potrebno je imeti jasen načrt in potem moramo najprej narediti prvi korak, ki mu bodo sledili tudi drugi. In Eh, mislim, da je razumno reči, da obstajajo težave iz preteklosti in da je potrebno te težave rešiti zaradi tega, da se ne bodo nakopičili še večji dolgovi. Eh, s tem se je potrebno soočiti, kajti če bo eh, se pojavila naslednja kriza in bomo imeli še zmeraj toliko slabih posojil, situacija zagotovo ne bo rožnata. Najlepša hvala. Če dovolite, če bomo imeli previdnostne ukrepe z eh, podpornim mehanizmom, potem to ne bo pomenilo razvodenitve, ampak bo pomenilo eh, prej pravilno reševanje eh, težav in sicer s pomočjo zakonodaje. Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Kojenih, veliko veselje mi je, da ste danes tukaj. V prvem vprašanju sem se želel vrniti k poročilu Evropskega računskega sodišča. Glede na to, da smo sredi eh, razprave o eh, minimalnih zahtevah po lastnem kapitalu, menim, da bi bilo zelo koristno, če bi imeli načrte za reševanje z ustreznimi določili eh, za slaba posojila. Tako bi lažje postavili te minimalne zahteve za lastni kapital v eh, novo situacijo, ki ni več toliko zaznamovana z eh, krizo. Zagotoviti je potrebno, eh, da bodo rešljive tudi največje kreditne inštitucije. Torej, zanima me, kako želite zagotoviti, da bi vsaj pri zelo velikih bankah napredek potekal hitreje, tako da bi imeli uh, delujoče načrte za reševanje in kako vzpostaviti proces, ki nam bo omogočal, uh, da ocenimo in ne vem, ali bi naj to storil vaš organ ali pa kdorkoli drug, če uh, bodo ti načrti za reševanje tudi dejansko uh, delovali. Ali bodo zaradi teh načrtov vse banke in kreditne inštitucije rešljive? In še drugo vprašanje. Zanima me, če bi bilo mogoče imeti enoten organ za reševanje. Ja, naj začnem z prvim odgovorom. Ja, res je, nismo še pripravili popolnoma delujočih načrtov za reševanje za vse banke. Velika večina velikih bank ima že precej visok odstotek minimalnih eh, zahtev. In Mogoče bodo svoj kapital s časoma še povečale, ampak eh, polovica eh, bank ne potrebuje nobenega prehodnega obdobja. To je samo eh, delna zmaga. Kaj ti naši cilji se bodo še zvišali, ampak veliko bank je že na dobri poti. Nekatere bodo potrebovali dve leti, da dosežejo te eh, minimalne kapitalske zahteve. V primeru nekaterih bo to trajalo še eh, dlje in eh, nekatere so od tega cilje precej oddaljene. Če želimo da bodo banke rešljive, potem morajo izpolniti ti zahteve, ampak čaka nas še dolga pot. Tisti, ki morajo ugotoviti, ali imajo banke zares dovolj eh, kapitala, da jih bo moč rešiti? Pa potrebujemo natančne kriterije. Tukaj gre za kolegi, ki to ocenjuje, eh, torej eh, odbor, ki se nahaja izven euroobmočja, ampak, kot sem dejala, nas čaka še dolga pot in cilji, ki smo jih sprejeli dve, leta 2017, so bili šele prvi korak na tej poti. Še več bo potrebno doseči, predvsem kar zadeva kakovost, pa tudi kar zadeva količina. E, in potem e, pregled ESE. Že od samega začetka sem menila, je veliko uh, centralnih nasprotnih strank mednarodnega uh, karakterja in mislim, da bi člani eh, odbora teh strank morali imeti glavno vlogo pri um, določanju rešljivosti posameznih uh, inštitucij. Vsekakor pa so centralne nasprotne stranke pomemben del ekosistema bank in zaradi tega jih ne moremo obravnavati kot povsem ločene enote. Cenim tudi uh, vašo klauzulo v pregledu. Luke. No. No. Auzile, oh, Gospod Luke. Okay. I totally misunderstood what you told me. Okay. Uh, Ramon Trenosa, my fault. Uh, Ramón Tremosa. Ramón Tremosa. Uh, thank you very much. Oh, sorry. Najlepša hvala. Gospa König, dobrodošli ponovno v tem parlamentu. Samo tri vprašanja. Prvo je povezano z italijanskimi volitvami. Ali ste zaskrbljeni zaradi tega, ker je na volitvah zmagala stranka, ki je proti bail-inu? ali imate kakšen komentar glede tega? Drugo vprašanje eh, je povezano z Latvijsko banko ABLV. Ta banka in pa njena luksemburška podružnica naj bi bili tik pred stečajem, ampak eh, sprejeto je bilo mnenje, da reševanje na evropski ravni ni potrebno in da ni v javnem interesu. Ali nam lahko poveste zakaj? In eh, tretjič, kakšna, kakšne bodo posledice za evroobmočje, glede na to, da se je Luksemburško eh, sodišče odločilo, eh, da bo sprejelo definicijo podružnice, kot jo je predlagala banka. In potem še končno vprašanje. Rekli ste, da bo končna ocena skupine Deloitte uh, glede banke Popular v Španiji uh, na voljo uh, zgodaj v letu uh, 2019? Ali ste lahko natančnejši? Zakonodaje Evropske unije eh, zahteva, eh, da je ta ocena podana čim prej. Eh, postopek za reševanje pa je potekal pred devetimi meseci. Naj začnem z zadnjo točko ki sem jo omenila že na začetku. Nestrpno čakamo na oceno. Mislila sem, da bomo oceno prejeli februarja ali marca. Dobro, marec se še ni zaključil, ampak eh, kljub temu sem previdna. Jasno smo povedali, da želimo oceno čim prej. Vendar pa mi ne pripravljamo te ocene ne moremo storiti več, kot pa jih uspodbuditi, da oceno pripravijo čim prej. E, sedaj so mi obljubili, da bo ta pripravljena aprila, ampak zelo sem previdna, kajti prej so mi rekli, da bo ocena pripravljena februarja. Druga tema, italijanske volitve kot eh, vi eh, opazujem volitve v različnih državah članicah in voljivci imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje in eh, v Italiji bodo oblikovali vlado in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo, tako da nimam komentarja trenutno. Sedaj pa k Latvijski banki, da bom povsem jasna. Skupaj z našimi nacionalnimi kolegi, torej kolegi iz Latvije in pa Luksemburga, smo že leta 2017 oziroma že leta 2016 eh, razpravljali o tem in ugotovili smo, da ta banka ni kritičnega pomena za latvijsko gospodarstvo ali pa za gospodarstvo Evropske unije, no kakorkoli že premajhna banka je to, eh, vendar smo ugotovili, da ne ogroža finančne stabilnosti v Latviji. Eh, poslovni model te banke pa je zelo čuden. Več kot 80 odstotkov odstotkov um, prihrankov v tej banki je bilo za strani neevropskih državljanov, uh, Rusov, uh, Ukrajincev in tako naprej. Torej, vpliv uh, te banke na latvijsko gospodarstvo je bil izjemno omejen. Takšna je bila naša ocena. In ko smo uh, sprejeli odločitev o tem, uh, da bo ta uh, banka uh, najbrž kmalo nelikvidna, uh, in takrat smo potem sprejeli odločitev, da reševanje na evropski ravni ni potrebno. In potem imamo um, evropski uh, sistem za reševanje in sanacijo uh, bank, uh, Eh, in enotni mehanizem za reševanje, ampak eh, obstaja tudi nacionalna zakonodaja in Luksemburško sodišče se je eh, odločilo, da je banka solventna, da to je zelo, zelo majhna banka da ima uh, kakovosten uh, kapital, uh, da pa je ta banka nelikvidna uh, in uh, zaradi tega se je sodišče odločilo, da bo podaljšalo moratorij, vendar pa ni eh, sprejela odločitve o likvidaciji. To je eh, odločitev glede na nacionalno zakonodajo. V Latviji je situacija drugačna. Eh, banka se je odločila za prostovoljen stičaj. Eh, in eh, ta postopek je sedaj predmet ocene in bo najbrž k malu začel potekati. In kaj smo se z tega naučili? Eh, da bi bilo bolje, če bi imeli enoten zakon za stečaj bank. Gospod Zile, želite sedaj besedo? Ja, najlepša hvala. To je bil del mojega vprašanja ampak eh, nažalost potekata dve seji odbora hkrati in eh, oziroma dve seji dveh različnih odborov hkrati in zaradi tega je včasih težko biti na dveh različnih koncih. Jaz prihajam iz Latvije in zaradi tega eh, bi vam rad zastavil vprašanje v povezavi z eh, situacijo banke ABL v, eh, v Latviji, eh, vendar pa gre tukaj pravzaprav za drugo temo. To je tretja največja banka v Latviji, vendar pa uh, je bila sprejeta odločitev, da uh, ta banka sistemsko ni tako pomembna. To je bila politična odločitev. In uh, rečeno je bilo, da daljne delovanje te banke ni v javnem interesu in zaradi tega uh, tudi nismo uporabili mehanizma za reševanje mogoče bi morali uh, eh, uplašati uh, eh, majhne države članice. Ali sploh lahko uporabljajo mehanizem za reševanje, kajti tudi prva največja ali pa druga največja banka ne bo zbudila ravno veliko zanimanja na evropski ravni. Eh, poleg tega pa je tukaj eh, tudi eh, boj proti pranju denarja, to je še zmeraj na nacionalni ravni bančni sektor eh, je zelo tesno eh, vezan na poslovanje z nerezidenti in zaradi tega pranje denarja predstavlja toliko eh, večje težave. In računovodski skaz banke se lahko spremeni iz dneva v dan oziroma čez noč ali ne menite, da eh, bi eh, moral biti pregled na evropski ravni vsaj za največje banke? Vaše vprašanje. Ali bi lahko največja banka ali pa druga banka, druga največja banka v mali državi članici eh, bila rešena? Mislim, da eh, ne moramo posproševati. ABLV je bila zelo specifična banka. Kaj ti, kot sem dejala, 80 plus odstotkov eh, prihrankov v tej banki je bilo prihrankov nerezidentov Evropske unije. Torej, ta banka ni bila integrirana v latvijsko gospodarstvo. Eh, poleg tega. Eh, ni dala posojil latvijskemu gospodarstvu ali pa latvijskim eh, državljanom. Po evropskih standardih je bila to razmeroma majhna banka, vendar to ne pomeni, da se zaradi tega ni kvalificirala za eh, reševanje. Eh, lahko bi se, če bi bila močno upletena v, na, v nacionalno gospodarstvo. Zato smo sprejeli to odločitev in sicer eh, v popolnem soglasju z latvijskimi in pa luksemburškimi kolegi. In sedaj še drugo vprašanje. Boj proti pranju denarja. E, mislim, da ne moremo mi odločati o tem, ali naj bi to potekalo na e, evropski ravni ali na nacionalni ravni. E, enotni odbor za reševanje nima e, te funkcije, vendar pa mislim, da je zelo pomembno, da ima nadzorni organ eh, pomembno funkcijo tudi pri ocenjevanju ugleda posamezne banke. Hvala lepa, Sven Gigold. Um. Najlepša hvala. Več kot tri leta so minila, odkar smo vzpostavili uh, enotni odbor za reševanje in pa druge uh, organe Evropske unije na tem področju in številni si sedaj zastavljajo sledeče vprašanje. V Italiji smo videli, da eh, zadeve niso potekale tako, kot bi morale, kajti spet je bila zagotovljena državna pomoč, čeprav smo dejali, da državne pomoči za banke v bančni uniji več ne bo. Potem smo imeli primer Banko Popular v Španiji in uh, ugotovili smo, da podatki, eh, ki so bili dani na voljo eh, organom za reševanje, niso bili eh, zadovoljivi. In potem smo se spet znašli v novih težavah. Zdaj smo ugotovili, da sistem ne deluje, ker je relativno majhna banka v Latviji postala nesolventna zaradi pranja denarja in pristojni organi se niso mogli odločiti, kdo eh, bi naj zdaj bil odgovoren za to banko, ki je v stečaju ali pa tik pred stečajem? Kdaj naj bi eh, ta eh, sistem torej deloval oziroma kje naj bi deloval? Mi lahko navedete primer. Kaj potrebujete, da bi sistem končno deloval? Rad bi vas, vaš spisek želja in se ga že veselim. Hvala lepa za vaše vprašanje. Naj najprej pojasnim, da sem v primeru Banke Popular dejala, da bi podatki lahko predstavljali problem, vendar pa niso predstavljali problema zaradi eh, tega, ker je bilo dovolj dobre volje in je bil ta problem rešen. Mislim, da lahko primer Banko Popular uporabljate za eh, različne, eh, za veliko različnih primerov, ampak mislim, da je vse skupaj potekalo v skladu z pravili. Imeli smo kupca, v nasprotnem primeru bi šlo predvsem za reševanje in pa financiranje. Latvijski primer je tudi na mojem spisku želja, oziroma bi vse nekaj uvrstila na ta spisek želja, kar smo že prej priznali in sicer da imamo evropsko eh, schemo za reševanje, ampak eh, zakonodaja o stečajih je nacionalna zakonodaja. Eh, torej, načelo noben upnik ne sme biti na slabšem, je odvisno od teh različnih nacionalnih zakonodaj na področju stečaja. In sprejeti moramo odločitev, ali eh, so banke v stečaju oziroma tik eh, pred stečajem, pri tem pa moramo paziti, da ne prije do nasprotovanja za nacionalno zakonodajo. Na našem spisku želja je zagotovo, da dosežemo napredek in da. No, to ni spisek želja, ampak je spisek naših nalog, da dosežemo napredek pri minimalnih eh, kapitalskih zahtevah potrebujemo pa tudi ustrezno prošnost in pa uh, dovolj uh, realizma. Vsega ne bomo mogli storiti v enem letu, to bo trajalo dlje, ampak zelo pomembno je, da naredimo korak v pravi smeri. Lahko bi predstavila daljši uh, spisek želja, ampak. Uh, Mislim, da uh, se bomo sredotočila na uh, financiranje in uh, sanacijo, na reševanje in sanacijo bank uh, na uh, BRRD2 uh, in na zakonodajo o insolventnosti. Torej, moram reči, da je moj sin veliko bolj odkrito srčen in zahteven pri svojem spisku želja. Tudi vi bi morali biti bolj zahtevni. Bom. Vi ste bili zelo zahtevni. Ja, to je moja vloga v tem odboru. Malo težko je razumeti, kaj eh, želite, ko govorite o enem ali pa drugem zakonu. No, ampak dobro, o tem se lahko kdaj drugič pogovarjamo. Očideran. Hvala lepa za vašo predstavitev in pa za možnost, da vam zastavimo vprašanja. Prihajam iz majhne skupine GUE NGL in težko se nam je uveljaviti tukaj v parlamentu, ampak eh, pristojnosti notnega odbora za reševanje so razmeroma visoko na našem spisku želja. In uh, kolegom iz skupine zelenih lahko povem, da imamo tudi mi spiske želja, ki jih pa skušamo tudi uresničiti. Eh, veliko točk ste izpostavili v uh, svoji predstavitvi, zato bi uh, samo še zastavil dopolnilna vprašanja. Uh, rad bi vaš nasvet in sicer v zvezi z eh, ponovno, eh, ponovnim pregledom eh, resolucije o sanaciji in reševanju bank, to ste že omenili, gre za določitev minimalnih kapitalskih zahtev za banke in pa za vprašanje več prožnosti na eni strani in vprašanje, strožja pravila na drugi strani. Ali menite, da je predlog eh, glede te prenovljene eh, resolucije o sanaciji in reševanju bank eh, dober ali pa menite, da potrebujete več manevrskega prostora? In še eno vprašanje vam želim zastaviti. In sicer gre za vprašanje, ali Eh, menite, eh, da eh, bi morale biti minimalne zahteve za lastni kapital podrejene drugim zahtevam? Po našem mnenju bi to vodilo v večjo preglednost. Najlepša hvala za vaše vprašanje in eh, mislim, da se lahko strinjam glede eh, resolucije o eh, sanaciji in oziroma glede uredbe o res, sanaciji in reševanju bank. Eh, in, Govorili ste tudi o minimalnih e, kapitalskih e, zahtevah e, za sistemsko pomembne banke ali pa manj pomembne banke. Mislim, da je to zelo pomembno za države članice, pa tudi za gospodarstvo držav članic. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem globalno sistemsko pomembne banke, ki lahko vodijo v učinek domen. In uh, če želimo, uh, da bodo banke rešljive, potem uh, minimalne zahteve za lastni kapital ne morejo biti neka avtomatična matematična formula. Zagotoviti moramo, da uh, bomo lahko banke zares uh, rešili in zaradi tega morajo biti minimalne kapitalske zahteve v povezavi z. Uh, celotnim kapitalom določene bančne skupine. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti boljšo kakovost teh minimalnih zahtev za lastni kapital. Kaj ti? Potrebno je rešiti vprašanje načela, noben upnik ne sme biti na slabšem. Kaj ti vedno uh, se bodo pojavile uh, težave uh, z uh, pomembnejšimi posojilodajalci, uh, ki jih ne želiš uh, izplačati. Uh, Torej, spisek želja je neskončen, kot je dejal gospod Gigold, ampak eh, mislim, da potrebujemo več prošnosti. Poleg tega pa potrebujemo tudi večjo preglednost pri eh, vprašanju notranjih eh, minimalnih zahtev za lastni kapital znotraj bančne skupine. Lahko govorimo o minimalnih kapitalskih zahtevah za celotno bančno skupino, vendar pa je potrebno definirati tudi natančne zahteve za posamezne banke znotraj bančne skupine. In trenutna zakonodaja je uh, razmeroma toga, uh, ker uh, obravnavamo posem, posamezne enote ali pa preveč posplošena zaradi tega, kako obravnavamo celotne skupine. Marko Vali. Marko Vali. Hvala lepa. Hvala lepa. Ramonu tudi eh, zaradi tega, ker ga skrbi situacija v Italiji. Ne sme vas eh, toliko eh, skrbeti eh, svobodna volja eh, državljanov. Eh, dve vprašanje za vas, eh, gospa Kljunih. Kako eh, v vaših ocenah, eh, ki jih eh, pripravljate v povezavi z minimalnimi zahtevami za lastni kapital, eh, upoštevate izračun tveganja znotraj eh, evropskih bančnih sistemov. To zagotovo ni eh, lahek postopek in zanima me, kako delujete eh, v tem okviru. In potem še eh, moje zimzeleno vprašanje. In sicer gre tukaj na eh, izkušnje, v zvezi eh, z nelikvidnostnimi posojili. Tukaj ne govorim zgolj o slabih posojilih, ampak eh, podatki so zelo zaskrbljujoči, 950 milijard evrov ehm, znašajo slaba posojila, potem pa imamo še eh, trg izvedbenih finančnih instrumentov in ta trg je trenutno zelo pozitivno ocenjen. Eh, in znaša 453 milijard eh, na evropskem eh, trgu. In ta trg lahko kmalo zaide v težave. Tukaj gre predvsem za francoske in nemške banke in zato me zanima, kaj počnete v zvezi s tem. Kako nameravate to situacijo resno in pa neodvisno oceniti? Mislim, da je to sistemska problematika potrebno eh, je seveda eh, rešiti problem slabih posojil, ampak mislim, da pozabljamo na sektor izvedbenih finančnih instrumentov. Hvala lepa. Lahko vam zagotovim, da eh, na to zagotovo nismo pozabili in to ste že omenili pri prejšnjih sejah. To je tema, s katero se morajo ukvarjati predvsem nadzorni organi. Eh, tukaj gre eh, za eh, tveganje posojil pri kapitalskih zahtevah. Mi se ukvarjamo z nelikvidnim premoženjem, z možnostjo reševanja in pa z povezavo med tema dvima področjama. In trenutno poteka zelo zanimiv postopek. Skušamo ugotoviti, eh, kako bi eh, lahko rešili eh, portfelje izvedbenih finančnih instrumentov, ne da bi to povzročilo, ne da bi to povzročilo insolventnost. To je del našega dela, ampak je to tesno povezano tudi z delom nadzornih organov, ki mislim, da zelo dobro upravljajo svoje delo. Zavedati se morate, da so izvedbeni finančni instrumenti tesno povezani z jamstvi in mi se moramo odločiti, kako bomo eh, razdelili delež tveganja za posamezne eh, banke oziroma inštitucije. Um. Najlepša hvala. Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa König, hvala lepa. O e, Edisu e, ste že predvsej govorili, pa tudi o slabih posojilih in v intervjuju februarja ste dejali, e, da ste za enotno evropsko jamstvo za prihranke, čeprav nekateri temu nasprotujejo. Mislim, da nekateri menijo, da bi bilo najprej potrebno sloviti vprašanje, zmanjšanja tveganja, šele potem pa bi se lahko odločili za skupno jamstvo za, oziroma za uh, zajamčene vloge. Predlagali ste eh, številne ukrepe, med drugim je eh, bila, bilo predlagano tudi zadostno kritje za posojila, to spada tudi v uh, uredbo o kapitalskih zahtevah ali pa v eh, zakonodajo o eh, sekundarnih eh, kapitalskih trgih. Rečeno je bilo že, da slaba posojila znašajo 950 milijard evrov in zaradi tega me zanima, glede na vaše izkušnje, pri stečaju bank, eh, ali ne bi bilo bolje, da eh, uvedemo sistem zajamčenih vlog, eh, preden zares zmanjšamo tveganja povezana z posojili. In še dodatno vprašanje. Nekatere države članice, med drugimi tudi Grčija in Italija, v preteklih letih niso sprejele nobenih nadaljnih ukrepov, da bi znišale vrednost slabih posojil. Ali ne bi sistem zajamčenih vlog povečal tveganje, eh, ki ga povzročajo banke z visoko vrednostjo slabih posojil? Skušala bom odgovoriti na vaše vprašanje. Naj najprej eh, razložim, zakaj predlagamo, močno predlagamo in ne pravim, da naj bi se to zgodilo že sedaj, sistem, evropski sistem zajamčenih vlog. Če si ogledate celoten sistem, vidite, da imamo nadzorni sistem in enotrni eh, mehanizem za reševanje. In eh, pri minimalnih kapitalskih zahtevah je ena izmed eh, mojih eh, želja tudi ta, da obravnavamo vprašanje, Eh, kaj se bo zgodilo, če neka bančna skupina propade, pa eh, se pri tem pozabi na mojo podružnico. Potem bo to postal nacionalni problem in eh, vloge bodo morali biti obravnavane na nacionalni ravni, čeprav bo postopek reševanja potekal na evropski ravni. Torej, zanima me, ali res želite ta okvir Evropske bančne unije in tudi sistem evropskih zamzjamčenih eh, vlog eh, in pa eh, sistem insolventnosti, ali naj bi to zres bil evropski sistem, tako da bi zagotovili, da ne bo nobenih napačnih vzpodbud oziroma da ne bo pristranskega pristopa strani držav članic. Potem pa ste govorili o delitvi tveganja na eni strani in pa zmanjšanju tveganja na drugi strani. Do določene mere se z vami ne strinjam. Odkrito rečeno, ne morem reči, da se nič ni zgodilo glede slabih posojil. Eh, mislim, da so da se države članice začele s tem spopadati. Vsi bi lahko bili bolj ambiciozni, lahko bi rekli, da je treba storiti še več, da se morajo zadeve premikati hitreje. In uh, v tem pogledu zelo pozdravljam tudi to, kar uh, sta storili Evropska komisija in pa Evropska centralna banka v zadnjih mesecih. Uh, zares izvaja ta močnejši pritisk eh, in eh, podarjata, da je to temo potrebno nasloviti. Vprašanje je, ali naj bi čakali na uresničitev enega projekta, zato da bi začeli z eh, uresničevanjem drugega, ali pa bi nekako napredovali usporedno. Ne vem, predlog komisije je bil vsaj korak in videli bomo, kako se bo razvijal. Thank you. Hvala. Danuta Hubner. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, gospa König, veselje mi je bilo prisluhniti vam in rada bi omenila eh, Marile in Tilak v kontekstu Brexita. Vsi instrumenti odgovornosti, ki bodo izdani v. Eh, v Združenem kraljestvu ne bodo več upravičeni do Marilyn Tilaka, eh, to, kar, eh, to, kar torej zahteva člen 55. Kakšno rešitev bi lahko zagotovili za na novo izdane pogodbe, pa tudi za tiste, ki že obstajajo? Potem pa še nekaj o uh, memorandumu ki je bil uveden z BRRD, direktivo sanacij in reševanju bank. Oziroma, eh, moratorij, eh, eh, memorandum je sicer lepša beseda, ampak sem se zmotila, gre za moratorij. Veliko smo slišali od industrije, prisluhnili smo njihovim skrbem pa tudi predlogom sprememb, eh, ki jih vlagajo kolegi iz različnih skupin. In eh, glavne skrbi so povezane s trajanjem. Pogosto pa slišimo tudi komentarje, da mogoče to orodje sploh ni uporabno. Daniel Nui je bila tudi z nami in slišali smo eh, njeno stališče, stališče nadzornice, ki pa je rekla, da so to uporabni instrumenti. Hvala. No, najprej vaše vprašanje o Brexitu. Lani smo začeli z delom, letos bomo z njim nadaljevali. Namreč eh, s tem, da upozarjamo banke, naj bodo pripravljene na najhujše. Eh, torej, po Brexitu ne bo vse enako porazdeljeno v Evropski uniji, eh, ne bodo vse obveznice na enak način porazdeljene in angliška zakonodaja ne bo več eh, upravičena do Marela. Nekatere banke že imajo pogodbene klauzule, tudi ni vse tako eh, eh, resno, kot se govori, ampak v vsakem primeru bi si želela statutarnega priznanja, da bo Eh, Združeno kraljestvo priznalo eh, odločitev ali sklep, ki bo prišel strani Evropske unije in obratno. De minimis pa potrebujemo zdaj pogodbene klauzule, eh, če statut ne bo nadomeščen s čim podobnim. Potem moratorij dve oziroma to orodje. Mi menimo, da eh, je to uporabno orodje, ne sicer, da ga uporabljamo vse čas, ampak za posamezne primere pa je moratorij zelo uporaben. Naprimer v latvijskem primeru je bil uporabljen in je omogočil banki, da eh, si je zagotovila takošno likvidnost. Eh, torej, da se banka ni takoj zaprla. Eh, Eh, ampak so bili še izvedeni določeni ukrepi in, in tudi v drugih primerjih se lahko uporabi to orodje. Eh, torej, imamo banke, ki so na robu stečaja, pa jim še želimo dati priložnost. Torej, to orodje je nekje med eh, spoznanjem, da so banke na robu propada in pa samim reševanjem to orodje potrebujemo, zato ker eh, sicer ne bi mogli preprečiti odtoka denarja. Eh, v širšem pogledu je to uporabno, torej in industrija se, upo, se osredotoča na to vrstne klauzule in Eh, take skrbi lahko rešimo tudi z izjemami eh, k moratoriju. Imamo tudi pogodbe, ki so zaščitene s kolateralnimi jamstvi. Ne gre pa tukaj za orodje za sistemsko pomembne banke. Gre za eh, orodje, ki se uporablja v manjših bankah kot neko prehodno orodje. Hvala. Prvonž Beres. Merci. Um, je voudrais revenir sur... Hvala. Govorila bi o latvijski banki. Mislim, da še nismo pregledali vsega, kako je v tem primeru potekalo sodelovanje z SSM. Eh, stvari so se zelo hitro odvile. Prej smo imeli en italijanski in španski primer in takrat eh, smo imeli veliko vprašanj v zvezi s tem, kako so eh, prehajali informacije med upletenimi. Tukaj pa ne gre toliko za to, radi bi pregledali skupaj z vami, kako je vse to potekalo. Rekli ste tudi, da morate še proučiti vprašanje ugleda banke. No, nekako tako ste odgovorili na vprašanje enega od mojih kolegov prej. Ampak eh, poglejmo eh, si zakone. Ugled se sicer res enkrat omenja, ampak ne v smislu, kot ste ga eh, omenili vi kako si predstavljate, da boste šli v to smer, da bi eh, presegli eh, to eh, slepo ulico, v kateri ste trenutno oziroma potem me zanima tudi pranje denarja, to sicer ni v vaši pristojnosti, ampak eh, treba ponajti sredstvo, kako eh, Eh, rešiti to zadevo. Vi ste rekli ugled, mm, potem ste govorili tudi o poslovnih modelih, ampak kako to vse skupaj pregledati? Eh, vi ste tudi imeli razprave z SSM in eh, Ne vem, eh, tu bi moralo biti že v naboru orodij, ali potrebujemo tukaj nek eh, rok ali eh, posebno zakonodajo za reševanje tega latvijskega vprašanja. Kaj ti države članice morajo si porazdeliti odgovornost, ko gre za pranje denarja? Hvala. Prvo vprašanje je bilo vprašanje odnosa med SSM in SRB. SRB. V latvijskem primeru smo bili obveščeni eh, istočasno kot tisk, eh, tiskovno izjavo smo dobili iz ZDA. Oni so trdili, da eh, samo sumijo to banko, to še ni sodba. in povezava z SSM v tem primeru je bila dobra, sodelovanje je bilo zelo tesno in eh, tudi zelo skoncentrirano časovno. Rekla sem tudi, da moramo pogledati širše ugled banke. ni eh, kriterij za ocenjevanje banke, ali je na robu stečaja ali ne. Eh, s tem se bolj ukvarja eh, SSM. Mi pa naše ekipe spodbujamo, da ko neko banko proučujejo, ne smejo biti prehitro zadovoljni, če ima banka dobre številke, srep in tako naprej pogledati morajo tudi, če obstaja kakšno eh, tveganje, ki bi se lahko na hitro razvilo. In to eh, je vprašanje, ki bolj zadeva SSM, ne toliko nas. Oni eh, se ukvarjajo s poslovnimi modeli in delovanjem posameznih finančnih institucij. Je pa seveda koristno, če pogledamo načrt za reševanje banke, da tudi njih vprašamo um, za mnenje in da tudi mi obravnavamo te vidike. Um, potem odgovornost za pra, uh, boj proti pranju denarja, to je nacionalna odgovornost in zakonodajalci se morajo odločiti, ali stvar ostane na nacionalni ravni ali jo uh, dvignejo na evropsko raven. Potem smernice tukaj je šlo um, za izjemen primer, izjemno situacijo in uh, zato je bolj pomembno ozaviščanje. Uh, ne vem, kaj več bi lahko še naredile naše ekipe. Hvala. Gospod Kircos. Hvala predsednik. Um, jaz imam pa vprašanje o grškem bančnem sistemu. Prihajam iz Grčije in mislim, da gre bančnemu sistemu v naši državi zdaj bolje. Um, izšli smo iz krize eh, po letu 2015, počasi se to dogaja, ampak eh, še vedno imamo ogromno slabih posojil, in pa zelo nizke depozite v bankah. Kako bi vi obravnavali grško situacijo? Ali imate sistem zgodnega opozarjanja? Ali sledite splošnim pravilom brez kakšnih posebnih določb? Ali mi lahko to poveste, prosim? Uh, I I try... Vedno skušam. Eh, ne komentirati specifičnih sistemov v državah članicah, ampak če si ogledamo naše sklepe o, o Mareli in pa o e, načrtovanjih za reševanje eh, leta 2017, takrat smo rekli, da ne bo šlo za obvezujoče odločitve o Marelih za banke, ki so še vedno v fazi prestrukturiranja in eh, za te banke doseganje teh minimalnih zahtev MREL-ov ni tako enostavno. Treba pa je priznati, da s časoma vsaka banka, s katero se ukvarjamo, eh, ki bi eh, potencijalno lahko bila deležna reševanja, torej vsaka taka banka mora okrepiti mrele. In, uh, Mm, to je pač postopen potek, samo to lahko povem. Jonas Fernandez je naslednji. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, bienvenida. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa König in dobrodošli v parlamentu. Najprej bi se pridružil v nestrpnosti eh, vas in pa drugih kolegov eh, tukaj v odboru, da se čim prej objavi Eh, poročilo Deloitte o oceni Banko Popular v Španiji. Eh, vi v SRB lahko tudi pritisnete na to organizacijo, da čim prej objavijo poročilo. Rad bi pa vprašal še nekaj o ABLV, torej Latvijski banki. Vi ste ustrajali pri tem, da je treba izboljšati in harmonizirati eh, zakone o insolventnosti, zato da se lahko poda eh, lažjo oceno o tem, ali je treba banko reševati. In uh, govorili ste sicer manj zagnano tudi o potrebi, ki pa je po mojem mnenju zelo pomembna, uh, da se eh, zagotovi tudi skupno jamstvo za bančne vloge. Eh, sistemi so različni, včasih celo v isti državi in eh, tudi instrumenti in politike so različni po državah članicah. To je še dodaten problem pri ocenjevanju tega, kakšna bo usoda neke problematične banke. Zanima me, kako gledate na postopek eh, pogajanj o Edisu in zanima me tudi, kako ocenjujete določene predloge, eh, ko gre za pozavarovanja nacionalnih zavarovanj. Celotna bančna unija, tako eh, z regulativnega vidika kot vsega, Eh, z drugih vidikov. Eh, torej, pri tem ne gre samo za enako obravnavo, ampak se obravnava vsako banko posebej. Torej, eh, jamstvo za vlogo, ki bi izhajal iz nacionalne, iz nacionalne ravni, mislim, da bi to bilo zaskrbljujoče za Evropsko bančno unijo. Upam, da sem prav razumela uh, vprašanja. Eh, glede poročila Deloitte nimam več komentarjev, tudi mi nestrpno čakamo na to poročilo, enako kot investitorji eh, v Banko Popular. Ne moremo pa eh, narediti več kot to, da organizaciji sporočimo, da čakamo na to njihovo poročilo. No, glede banke ABLV pa imam komentar in sicer v zvezi s harmonizacijo zakonodaje o insolventnosti. Treba je zagotoviti, da nacionalna eh, zakonodaja o insolventnosti eh, spada v uh, okvir um, uh, reševanja uh, in da bi pri, v primeru insolventnosti prišlo do enakega ukrepanja v vseh državah. Ne vem pa, če sem razumela zadnje vprašanje. Sama nisem bila povezana z Edisom. Rekla sem samo, da več, v več državah obstaja tudi več postopkov o insolventnosti, torej več različnih poti je. Mi imamo vsaj 19 uh, eh, različnih poti, ko gre za insolventnost. Glede pogajanja o Edisu, pa um, zelo pozdravljamo to, da se je komisija potrudila, da bi deblokirala razprave in sicer, uh, da bi v prvi fazi imeli nekakšen skupen uh, sistem posojanja, da ne bi prišlo še do uh, mutualizacije tveganja ampak da bi imeli samo finančen instrument. Mi sodelujemo pri tehničnem uh, delu uh, pri Edisu, uh, ne morem pa reči, uh, kako se bo to odvijalo naprej. Uh, moji komentarji so bili zelo splošni s tem v zvezi. Eh, potrebujemo schemo eh, reševanja za evroobmočje in zato bomo potrebovali tudi eh, varnostno mrežo za depozite na evropski ravni. Samo to, zelo splošen komentar torej. Thank you. Hvala. Ah, again, Per Vanš, Beres. Per Vanš, Beres. Zaenkrat eh, govorijo še govorci skupin. Gospod Urta Sun je naslednji. Potem pa gospod Luke. Hvala, gospod Kön gospa Könik. Razumev sem iz eh, tega, kar ste povedali, da bi pri moratoriju eh, radi tudi orodje v postopku pred reševanjem. Mi se strinjamo z vami in tudi v primeru Banko Popular v Španiji je zelo jasno, da je šlo za hitro poslabšanje likvidnosti in v tem primeru bi tako orodje zelo pomagalo. Moje vprašanje pa je povezano eh, z eh, možnostjo uvedbe statuta, statutatornega eh, eh, pragu. Pri mrelih trenutno tega nimamo. Eh, ampak eh, v parlamentu razpravljamo o tem, eh, kaj vi mislite o tej zadevi. Hvala. No, v zvezi z moratorijem nimam eh, komentarjev. Ko pa gre za neke omejitve, zgornjo mejo pri mrelu, pa naj povem, da smo mi vedno zagovarjali fleksibilnost na tem področju, ker gre za odločitve bank samih in ne gre toliko za statutarno omejitev, zgornjo mejo. E, torej, težko bi se odločili za kaj takega. Mm, gospod Luke. Gospod Kujnik, še enkrat e, želim nekaj povedati o poročilu Evropskega računskega sodišča. Tam je veliko kritik in potem um, pa tudi ugotavljajo, da je ta vaš odbor šele v fazi nastajanja in razumivanja za težave. S kakšnimi prioritetami organizirate delo v okviru odbora? Malo me je čudilo, ko sem prebral v poročilu računskega sodišča, da enotni odbor za reševanje ni bil v stanju, da za vse banke, za katere je pristojen, imenuje nabede kritične funkcije. Kritične funkcije banke um, bi morale biti pravzaprav čisto zgore na seznamu prioritet, kajti one določajo o obsegu um, reševanja bank z lastnimi sredstvi in um, samo tako je možno oceniti posledice možnega propada take banke. Zakaj niste v stanju, da bi za vse banke, za katere ste pristojni, nabedli kritične funkcije ali pa se je zmotilo računsko sodišče? Drugo vprašanje. Računsko sodišče piše, da ste ocenili, da v vseh evropskih državah članicah uh, se ne izvaja uh, direktiva o zavarovanju hranilnih vlog in da uh, ni jamstva za to. Torej, in zato me kot zakonodajalca seveda zanima naslednje. Če se evropsko pravo ne izvaja, ali lahko poveste, v katerih državah Eh, ta um, direktiva o zavarovanju vlog ni bila izvedena. Mogoče ste videli na mojem obrazu, da me uh, tole vaše drugo vprašanje malo bega. Morala bi ponovno prebrati uh, odločitev sodišča, uh, da bi vam lahko odgovorila. Uh, sodišče je podalo svojo oceno uh, v drugi polovici leta 2016 in v začetku 2017. Eh, eh, eh, oziroma, EBA je takrat pripravljala še svojo oceno, in tudi mi smo uh, skušali zaslediti tiste kritične dejavnosti v posameznih bankah. Zdaj smo ocenili kritične funkcije uh, v vseh bankah. E, to nam je zdaj uspelo, ampak seveda je bančništvo kompleksna dejavnost, tako da še vedno imamo nekaj vprašanj. E, mogoče e, gre za kritično funkcijo, ampak leta 2018 se bomo morali v to še dodatno poglobiti. Sodišče je leta 2016 imelo prav, ko je reklo, da nismo zaznali vseh problemov. Leta 2017 Eh, smo uh, imeli dialog z industrijo in prosili smo banke za samo oceno in velike banke so prišle do zaključka, da bi mogoče dve ali tri funkcije bile kritične, uh, majhne banke pa so opredelile 50 funkcij, ki so bile zelo kritične. Zdaj smo Eh, po letu 2011 torej harmonizirali eh, naše razumevanje tega, katere so kritične funkcije in kako jih lahko nadomestimo. Samo tiste, ki jih ni mogoče zlahka nadomestiti, so eh, razlog za skrb. In ugotovitev sodišča iz leta 2016 je že bila predmet popravkov oziroma to smo že uredili prioriteta iz leta 16 je bila predvsem v tem, da se opredeli, kako izgledajo funkcije posameznih bank in njihovo delovanje. In po mojem razumevanju, ampak mogoče se motim. Yes, ne gre za EDIS, temveč za direktivo za zavarovanje blokov. Ja, um, To se je začelo izvajati v vseh državah članicah. Sistemi jamstev za depozite imajo določene devijacije v posameznih državah. Določene države so uporabile 11. Eh, člen pravico do prenosa sredstev. Tukaj pa res moram ponovno prebrati odločitev sodišča, ker eh, kolikor vem, imamo ta sistem eh, oziroma schemo za uh, eh, jamstva za depozite in to, kako se to izvaja po državah članicah, pa je naloga komisije. Če bi mi zaznali kakšne pomankljivosti, bi se običajno obrnili na komisijo in jo pozvali na ukrepa. Prosim vas zapisni odgovor na to vprašanje, ko boste prebrali v poročilu. Uh, Uh, Najlepša hvala. To je bila res plodna izmenjava mnen. Eh, veliko zanimivega smo slišali in veselimo se eh, tudi nadaljevanja našega dialoga in sodelovanja. Eh, seveda tudi ob pripravi naslednjih zakonodajnih korakov.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 skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje? Torej, eh, predsedstvo me je prosilo, da, jaz, da sem jaz poročevalec, ker je to zelo enostaven dosje. Smo se odločili, da bomo postopali po členu 50 poenostavljenem postopku, se pravi, osnutek besedila je že bil razdeljen in v dveh dneh uh, se konča um, um, um, torej, um, možnost ugovarjanja in če ne bo eh, dovolj eh, poslancev um, vložilo ta ugovor, bo poročilo šlo neposredno na plenarno zasedanje. Zasedanje to je postopek posvetovanja 113 člen posto, uh, pogodbe. To je pomembna sestavina svežnja v zvezi z DDV-jem, ki ga je predstavila komisija. Seveda ta svežno psiga bolj ambiciozne zadeve, ampak eh, gre za to, da bi eh, minimalna stopnja DDV 15 odstotna, da bi to veljalo trajno. 1999, eh, so se dogovorili za to najnižjo stopnjo in potem se je redno podaljševalo. To redno podaljševalo. Sedaj pa je komisija končno predlagala, da naj bi to, ni bilo, da naj bi to bilo trajno. To seveda ni sporno. Ehm, standardna stopnja je 17 odstotkov in strinjam se, da je 15 eh, primirna davčna stopnja in zato pozdravljam, da se to pretvori v eh, trajen sistem, stalen sistem. In v bistvu s tem poročilom samo potrjujemo predlog komisije. In pozivam države članice, da se um, s tem strinjajo in tudi potrdijo cel uh, akcijski načrt v zvezi z um, DDV-jem. Ampak to se ne, ne nanaša sedaj na to poročilo. To poročilo je zelo enostavno. V bistvu je to naša pozitivna ocena predloga komisije in sicer, da bi imeli stalno Eh, da bi ta minimalna stopnja DDB 15 odstotkov stalna. Ne vidim poročevalcev v Sinci, oziroma gospod Zile je tu, ja. Hvala. Za gospoda Lunsa želim povedati nekaj besed. On je bil eh, poročevalec v Sinci za IKR. Gospod Luns želi izpostaviti tako kot tudi vi, eh, od 92. je komisija šestkrat eh, podaljšala veljavo te najniže stopnje in zato se strinjamo s tem trajnim sistemom, ki nalaga državam članicam, da velja ta najnižja stopnja 15 odstotkov tudi, ko čeprav je najnižja v državah članicah že sedaj 17 odstotna. Tako da pozdravljamo to, ta ukrip. Hvala lepa. Še kak eh, komentar per vanš beres. Gospod eh, predsednik, eh, gospod poročevalec, hvala za ta predlog. Mislim, da bo soglasno sprijet. Mm, želimo samo povedati, da pri minimalni stopni potrebujemo nek soliden sistem in tako, kot ste opozorili, povedali, to besedilo bo sicer soglasno sprejeto, vendar je tudi nujno, da sprejmemo cel svežen v zvezi z DDV-jem. In sicer, da bi išli iz tega prihodnega režima, v katerem smo danes in ta minimalna stopna je en del tega svižnja, ampak to seveda zdaleč ne bo zadostovalo. Hvala. Ne vidim drugih prijav za razpravo, kot veste, je um, rok za ugovor 21 dni po razdelitvi um, poročila in sicer 23. marca in aprila Na prvem plenarnem zasedanju aprila bomo obravnavali to poročilo, s tem lahko zaključimo današnjo sejo. Naslednja seja bo v ponedeljek, 26. marca ob 3. in nadaljevali eh, bomo sejo v torek. Želim vas opozoriti na to, da bo jutri ob 14.30 uri skupna delavnica Ekombač eh, eh, glede fiskalnih zmogljivosti evroobmočja. Želim vas tudi obvestiti o tem, da eh, se bo um, sestala delovna skupina za bančno unijo in uh, slaba posojila prav tako jutri s komisijo um, Daniel Nui je pristojen za to, z njim pa se bomo mi srečali v ponedeljek. S tem smo končali sejo. Hvala.